dear colleagues i think that it is uh, time to start also because we are with some minutes of delay dragi kolegi bomo kar začeli par minut imamo sicer zamude ampak naj bo prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda Moram pa povedati, da je gospa Grdini v dogovoru s poročevalcem v Senci prosila, da se prestavi glasovanje o necestni mobilni mobilizaciji, kar je sedma točka na današnjem dnevnem redu, na 15. september. Tako bodo imeli na voljo dovolj časa, da dosežejo in dokončajo kompromis, potem pa bomo imeli glasovanje. Če nihče ne nasprotuje, se lahko dnevni red zdaj tudi sprejme. Druga točka, sporočila predsednika. Danes imamo tolmačenje v 22 jezikov in kot običajno dokumentacija za sestanek je na voljo na e-sestanku, na spletni strani e-sestanka. Tretja točka, priporočila koordinatorjev, tudi ta dokument ste prejeli v elektronski obliki, če nihče ne nasprotuje, lahko tudi to spremljamo. Zdaj pa se lahko lotimo četrte točke. Z nami je ministrica za okolje Karol Dižburg z Luksemburga. Gospod Dižburg sem prosil, da nas danes obišče in tako predstavi prednostne naloge luksemburškega predsedstva za prihodni semester. Hvala ministrici za priložnost, da nas je obiskala, nas člane našega odbora, saj je pomembno, da imamo izmenjavo mnen o delu, ki bo potekalo ta semester in besedo vam bom kar dal za uvodne besede. Na to pa bomo imeli še razpravo s člani odbora. Izvolite. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za povabilo v Evropski parlament. Zares sem zadovoljna, da, da imamo lahko danes to izmenjavo. Ne? Odlično je, da imam danes priložnost, da vam predstavim, kakšne so prioritete Luksemburškega predsedstva za predsedovanje Evropskemu svetu. Naše, bo, naše prioritete bodo seveda odvisne v določeni meri tudi od uh, zakonodajnih predlogov Evropske komisije in pa od predlogov, ki je komisija umaknila. Zelo me je razočaral osebno program Evropske komisije za leto 2015. Zlasti me je razočaral umik zakonodajnega svežna o krožno gospodarstvo. Komisija ga umaknila, čež da dogovora ne bo moč doseči, kljub temu, da se je delo na parlamentu in svetu šele začelo. Glede tega dosjeja bi se vam zares želela zahvaliti za vaš angažma. Krožno gospodarstvo je namreč ogromna priložnost za to, da naše gospodarstvo postane bolj konkurenčno in da ustvarimo delovna mesta. No, nov predlog, ki ga pričakujemo jeseni, bo dano obravnavo še pod luksemburškim predsedstvom. In mi bomo bili zelo pazljivi, da se ne bodo ambicije v sklopu tega novega svežnja omejile samo na to, da bodo komisarje imeli več pristojnosti. Ne, želimo več ambicioznosti. Želimo okrepiti tudi te okoljske ambicije same po sebi. Prav tako sem se seznanila z resolucijo, ki jo je parlament sprijel na plenarnem zasedanju 9. julija želila bi čestitati poročevalki, gospe Peti Kajnen in pa vsem poročevalcem Osenci za, za resodično opravljeno delo. Iz te resolucije lahko samo sklepam, da ima parlament posebne enake cilje kot pa luksemburško predsedstvo. Zdaj pa še par besed glede zakonodajnih dosjejev. Najprej nacionalne zgornje meje za emisije in pa kakovost zraka. Uh, Ta dva zakonodajna akta bosta prioriteta za Luksemburško predsedstvo. Ta dva predloga sta ključna v boju proti onesnaževanju zraka in pri preprečevanju prezgodnih smrti, ki so posledica tega onesnaževanja. E, delegacije zaenkrat še vedno preučujejo te projekcije EASE, ampak mi smo posem prepričani, da nam bo uspelo deblokirati situacijo glede predlaganih eh, znižanj in glede konkretnega izvajanja. Predsedstvo bo nadaljevalo s preučevanjem tega predloga in z preučevanjem vseh amandmaja Evropskega parlamenta, zato da bi preučili, če je možen dogovor s parlamentom v bližnji prihodnosti. Potem imamo tu še predlog uh, uredbe o zniževanju emisij iz vozil Euro 5 in Euro 6, drugače povedano, to je pa drugi zakonodajni dosej namen, katerega je izboljšati zrak. Prepričana sem, da bodo kompromisi nacionalnih eh, strokovnjakov v zvezi s Real Driving Emission imeli vpliv na uredbo Euro 5 in Euro 6. Ampak to ne pomeni, da nam ni treba okrepiti in nadaljevati z našim delom. Pripričana sem, da moramo že zdaj sprejeti določene ukrepe, kot eh, so zakonodajalci. Mi, ne pa komisija, v okviru delegiranih aktov, zlasti, ker zadeva um, določanje mejnih vrednosti. Predsedstvo bo zelo tesno sledilo delu parlamenta, zlasti glasovanju na odboru Envi 23. septembra. Glede na to, kakšni bodo rezultati in glede na to, kakšni, kakšni bodo nameni vaše institucije, glede na teljevanje dela na tem doseju, bo predsedstvo pripravljeno skupaj z vsemi vami preučiti, kakšne so možnosti za dogovor v sklopu pogajanj. Jasno je, da je ta dosje, kakovost zraka, tesno povezan z dosejem o podnebju. In ta dosje je prav tako prioriteta luksemburškega predsedstva. Predlog za spremembo sistema EPS bo danes uradno dan v obravnavo. Eh, komisar Kanjete vam bo predstavil danes popoldan predlog, prav tako pa ga bo 23. julija predstavil nam na neformalnem svetu ministrov. Želela bi pozdraviti glasovanje v zvezi s tržni rezervi eh, MSR. Prav tako bi želela se zahvaliti komisarju Kanjeteju, ki je držal besedo. Reforma sistema ETS je ključnega pomena, saj bomo z njo pokazali, da Evropska unija ukrepa za to, da bi ohranili to vlogo pionirjev, ki jo imamo v boju proti podnebnih spremembah predsedstvo bo že v septembru sprožilo delo na delovni skupini za okolje, ampak verjetno bo dogovor s Evropskim parlamentom dosežen šele pod naslednjim predsedstvom. Glede nezakonodajnih aktov pa takole svet je sprejel um, sklepe v zvezi s zelenjem, zelenjem Evropskega semestra in o ozelenitvijo uh, strategije 2020 to je pač del um, te trajnostne strategije, ki smo želeli sprejeti. In to sporočilo je veljavno še danes in verjetno bo svet za okolje 26. oktobra 2015 opravi tudi razpravo glede evropskega um, semestra in o škodljivih subvencijah. Prav tako pa bo poenoten, poenoten je politik, nekaj, kar bo v samem jedru razprav našemu predsedstvu je zaščita in ohranitev biotske raznolikosti v Evropi in globalno gledano izjemno pomembna. Zato potrebujemo učinkovito strategijo. Tesno pa bomo sedeli tudi delu na Evropskem parlamentu, v zvezi s tem zlasti nas bodo zanimale razprave o poročilu poročevalca Marka de, de Masmerkerja in decembra bomo predlagali tudi konkretne sklepe, ki bodo temeljili na umestnem pregledu strategije Evropske unije za ohranitev biotske raznovrstnosti. To poročilo, tam umestni pregled je komisar Vela obljubil tam okoli meseca oktobra. Prav tako pa bo poročilo State of Nature in the EU, ki ga bo sprejela Evropska okoljska agencija, pomembno, pomembna osnova za omenjene sklepe. Za sklepi pa želimo zagotoviti tudi, da bomo teh šest ciljev iz, iz strategije dosegli do leta 2020. Na ta način bomo imeli bolj jasen okvir pregled na tem, kaj smo že storili in kaj še moramo storiti. Prav tako težko pričakujemo rezultate projekta REFIT, zlasti glede direktive o habitatih in direktive o ptičjih. To je dame in gospodje. Zdaj pa naj na kratko omenim še mednarodne izzive. Um, agenda na Združenih narodov je zelo natrpana. Najprej bomo imeli vrh za financiranje. ki se pravzaprav že zdaj odvija v Addis Abebi. Potem se bodo voditelji držav in vlad še enkrat dobili v New Yorku in se septembra pogovarjali o trajnostnem razvoju. Tam bodo tudi določili, kakšna bo agenda za obdobje polete 2015. Ob koncu našega predsedstva na koncu tega leta, pa se bodo voditelji še enkrat um, dobili v Parizu za COP21. Agenda za obdobje po letu 2015 mora biti skladna s podnebnimi cilji, ki smo si jih zastavili, ki nadaljni sekretar Združenih narodov mora spoštovati, zagotoviti, da bomo lahko spoštovali teh, te cilje, ki smo si zastavili, dve stopinji. Obljubil je, da se bo sprejela politika, ki bo odporna na te okoljske izzive. Prav tako moramo okrepiti okoljsko politiko in zagotoviti okoljsko trajnost. Okoljska trajnost je namreč ključna, če želimo uh, doseči cilje glede izkorinjene revščine. Vemo namreč, da so najbolj revni tisti, ki najbolj trpijo zaradi slabšanja okolja. Agenda za obdobje po letu 2015 je skratka prioriteta za tako svet kot luksemburško predsedstvo. 22. in 23. julija se bo tudi neformalni svet ministrov pogovoril o trajnostnih razvojnih ciljih. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, kot veste, se nahajamo v zares ključnem trenutku za Evropsko unijo. Pravni red glede okolja je ogrožen um, saj se te pristojnosti nekako silijo nazaj na nacionalno ravno, vedno več deregulacije je. Skupaj moramo jasno pokazati, da okoljska politika izboljšuje eh, kakovost, naših, eh, kakovost življenja naših državljanov in da spodbuja tudi konkurenčnost in inovacijo v našem gospodarstvu. Eh, kar zadeva boj proti podnebnim spremembam, tu pa moramo biti ponosni na mehanizme, ki smo jih kot EU že postavili in pravzaprav služimo kot nek vrste zgled. Zdaj pa ne omenim še najpomembnejši dogodek pod našim predsedstvom, COP21 v a, eh, Parizu. Najprej naj vas obvestim, da bo svet za okolje 18. septembra sprejel sklepe, In to bo pravzaprav priprava na zasedanje skupine COP21. Naš cilj pa bo, da bi dobili kar se da ambiciozen mandat. Pripričani smo, da je treba sprejeti v Parizu ambiciozen dogovor, na podlagi katerega bomo zajezili višanje temperatur na dve stopini Ta dogovor pa mora temeljiti tudi na dolgoročni viziji. Naš cilj mora biti, da preidemo na nizkooglično gospodarstvo. Zato, da bi ta cilj dosegli, pa potrebujemo pravno zavezojoč dogovor, ki bo dinamičen in trajnosten. Moramo se prilagoditi in znižati emisije, prav tako se moramo osredotočiti na predloge za implementacijo. Potrebujemo jasna pravila, zato da bi zagotovili transparentnost postopka izvajanja. samo dogovor, ki bo zagotovil, da bodo sodelovali njemu vsi, bo uspešen. Na ta način bomo postali zelo močen signal vsem, ne samo vladam, ampak tudi podjetjem, nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim in tako naprej. Eh, skupina G7 je junija sprejela deklaracijo na to temo ki je izjemno pozitivna. Mislim, da, smo, da je zdaj jasno, da je to sporočilo bilo sprejeto na najvišjih ravneh. Zato se bo tudi Luksemburško predsedstvo osredotočilo na financiranje teh podnebnih politik, ki bo ključno, če želimo biti uspešni v Parizu. To je tudi razlog, zakaj bo financiranje na področju podnebja predmet razprav. Tako v ministrstvem svetu za okolje kot za finance. Zauzemamo se za to, da bi imeli nek nabor orodij, ki bi vključeval uh, zelo obsežen program za financiranje tako javnih in zasebnih sredstev. Zdaj pa predlagam, da dam besedo vam za vprašanja. Še prej pa naj povem, da določeni dosjeji, ki jih obravnavate, niso v moje pristojnosti. Naprimer, človeško zdravje, zdravje živali, varnost eh, živil in tako naprej. Glede teh dosjejev bo prišel drug minister. Sama pa se bom zares podrudila, podrudila za to, da bomo naredili korak naprej z, v zvezi z dosjeji, za katere sem pristopna. Veselim se sodelovanja z vami, poslanci poslanci in poslankami in najlepša hvala za vašo pozornost zaenkrat. Najlepša hvala. Hvala za uvodne besede. Zdaj pa lahko pričnemo s prvim krogom vprašanj in odgovorov. Pričeli bomo kar s predstavnikom skupine ELS. Ivo Beli, imam besedo, izvolite. Morhe, uh, eh, posjetujem upravo minister. Uh, Dobro jutro, gospod predsednik, gospa ministrica. Bom podal pripombe kar v nizozemščini. Ko gre za krožno gospodarstvo, naj povem, da želimo ohraniti visoko raven zaves in pri tem vas podpiramo. To ste povedali tudi vi. Prepričani ste lahko, da bo naš odbor vaš zvez zaveznik pri tej nalogi. Na komisijo bomo še naprej pritiskali, da pripravi ambiciozen predlog na tem področju. Vi ste že rekli, da bo izjemnega pomena podnebna konferenca COP21 v Parizu in vaše predsedstvo se bo moralo ukvarjati in dokončati to delo. Upam, da bomo dosegli dobre rezultate. Komisar Arias Kanjete bo predstavil tudi svoje predloge o sistemu ETS. Pri tem se je treba seveda ozreti na industrijo in gospodarski sektor, ki mora prispevati k temu, da se emisije CO2 bistveno zmanjšajo. Drugače ne vem, ali bomo res lahko dosegli 40 odstotno zmanjšanje emisij. Toliko o tem. Zanima pa me, kakšno je vaše stališče o prispevku letalskega in pomorskega sektorja tako ladijski promet kot letalski promet čakajo še obsežne naloge. Najpozneje do konca prihodnjega leta bi bilo treba doseči že določene rezultate, če pa nam to ne bo uspelo, kaj menite, da bi bilo treba storiti v Evropski uniji na področju letalskega in ladijskega sektorja? Kaj pa menite pri sistemu ETS? Kdo bi moral storiti več? Morda industrija in energetski sektor? Ne smemo pozabiti niti na mednarodno konkurenčnost, oziroma našo konkurenčnost na mednarodnem trgu. To moramo upoštevati, ko razmišljamo o nalogah industrije. Kaj pa potem eh, sektori, kot so promet, eh, gradbeništvo, kmetijstvo, kaj lahko storijo v teh sektorjih? Kaj vam morda sklad za podnebje? Imate morda kakšne zamisli o tem? Omenjali ste tudi direktivo o habitatih in pticah ter o biotski raznovrstnosti, gospa ministrica. Tu se pojavlja pritisk v različnih delih Evropske unije, ko gre za te zakonodajne akte. Kaj menite o tem? Bi morali zagotoviti, da se te direktive boljše izvajajo? Bi se morali osredotočiti na to, da se ta sistem ponovno odpre? Bi morali pozvati komisijo, da te akte ponovno pregleda in morda pripravi pregled prenovitve teh direktiv? Za živalske in rastlinske vrste je treba zagotoviti visoko stopnjo varnosti, ampak morda je to kdaj v nasprotju z gospodarskimi dejavnostmi, predvsem, eh, ko gre za kmetijstvo in eh, varstvo habitatov. Kaj menite o tem? Eh, morda predvidevate revizije omenjenih direktiv? Hvala lepa. Matija Zgrote, naslednja. Hvala, gospa ministrica. Sam se že veselim luksemburška predsedovanja svetu, to že moram povedati. Eh, vaše obljube tudi zvenijo dobro. Pred kratkim je bil z nami komisar Vela za okolje in takrat smo ga tudi povpraševali o programu REFIT. Zdi se mi, da pri nas obstaja večina, da, da se evropske zakonodaje o varstvu okolja ne sme preveč postaviti na glavo. Gotovo gre tu predvsem za izvajanje vse se še ne izvaja v celoti. Eh, zanima pa me, ali bi bil morda to posem napačen znak, če bi se ponovno pričeli ukvarjati s prenovitvami tega svežnja. Zanima me tudi, kakšno je stališče v svetu. Vem, da obstajajo določene tendence, da se ponovno odpre eh, program Natura 2020. Vesel sem, da so se določeni nemški ministri izrekli proti temu, da bi se ponovno odprl Natura 2020. 2000. Eh, zdaj imate vi možnost, da pripravite tudi sklepe sveta v tem oziru, zato me zanima, v katero smer se nameravate odpraviti na tem področju. Čist zrak. Eh, zdaj imamo tu že direktivo o čistem zraku. No, govora je o 400 primerih prezgodnih smrti. Mislim, da je to dober razlog, da se s tem ukvarjamo. O tem ste spregovorili tudi vi, gospa ministrica. Eh, in gotovo se bomo mi ukvarjali tudi pri recimo stopnjah amonijaka in metana. Se bomo borili za to, da bomo pridobili večino, da izvajamo pritisk, da se kaj stori tudi na tem področju. Da bi pridobili dobro zakonodajo tudi za te snovi. Zanima me, kakšna je razprava v svetu glede tega? Je morda potekala že kakšna orientacijska razprava? Obstajajo določene težave, bi morda morali kaj odpraviti, da se tem 4000 primerom prezgodnih smrti izognemo. V tako močni skupnosti, kot je Evropa, ne bi smelo biti mogoče, da se te številke ne bi dalo zmanjšati, temveč da se je v zadnjih letih pravzaprav še povečevala toliko na hitro. Seveda bomo pozorni tudi na konferenco COP in bomo gotovo razpravljali še o podnebju. To bo gotovo ena izmed pomembnejših razprav v parlamentu, tudi ko gre za sistem trgovanja z emisijami ter zniževanje naših emisij CO2 za 40 odstotkov kako bomo ravnali tu, kakšne ukrepe bomo tu sprejeli. S tem se bomo prav gotovo še ukvarjali. Zanima me, kako daleč bo šel parlament. Pri teh predlogih bomo podali ambiciozne predloge, ker drugače se mi zdi, da se bo pojavila eh, nevarnost, eh, da vse skupaj izgrmi v prepad, če sistem ETS ne bo vzdržen in ne bo prinesel rezultatov, predvsem pri uporabi premoga, recimo. Razburjamo se o var, pri, privarčnih žarnicah, vendar pa je enako tudi recimo pri živem srebru. Trenutne študije kažejo, koliko živega srebra se izpusti v zrak pri, eh, iz toplaren v Evropski uniji. Na to moramo biti pozorni. Moramo zmanjšati emisije CO2, pa tudi emisije onesnaževal. Vendar pa je treba vse to tudi ustrezno urediti. Če bi bil sistem ETS prešibek, se moramo gotovo opreti tudi še na druge zakonodajne ukrepe. Hvala lepa za EKR, gospa Gerling. Ja, dankjewel, eh, voorzitter. Eh, Predstavnik, oziroma zastopnik gospe Gerling. Hvala lepa, gospa ministrica. V imenu skupine EKR vas tudi sam pozdravljam v našem odboru. Omenjali ste poročilo na lastno pobudo o umestnem pregledu zakonodaje o biotski raznovrstnosti. In sam kot poročevalec bi rad spregovoril o tem in vam zastavil tudi nekaj vprašanj. Izbrali ste si zelo dober slogan za vaše predsedovanje – Unija državljanov. Zelo zadovoljen sem, da si je luksemburško predsedstvo eh, izbralo prizadevati predvsem za Unijo državljanov. Če Evropska unija kaj potrebuje, zdaj, ko je zaupanje državljanov praktično izginilo, potem potrebujemo prav to, da izvemo in se prepričamo, da Evropska unija zares prisluhne tudi državljanom in jih upošteva. Težava pri, pri biotski raznovrstnosti in naravi je nekaj, kar naše državljane močno zanima. To je zelo pomemben znak. Več kot 50 tisoč državljanov je sodelovalo pri kampanji uh, za pozornost, ki jo je treba nameniti varstvu okolja. Ljudje si ne želijo omilitve evropske zakonodaje na tem področju, prav gotovo ne. Zato je moje prvo vprašanje, kako boste zagotovili, da se signal, sporočilo teh ljudi, ki so se zbrali, zares tudi upošteva. Prav tako me zanima, kakšna je vaša vizija na tem področju. Kjer se evropska zakonodaja ustrezno izvaja, so rezultati včasih prav zares izvrstni, presenetljivi celo. Dosežemo lahko bistveno izboljšavo na področju biotske raznovrstnosti, vendar pa se v nekaterih državah članicah soočamo s težavami, da izvajanje še vedno ni tako celovito, kot bi si želeli. Zato me zanima, kakšna je vaša vizija glede tega. Malce ste prej odstrli pregrinalo pri tem vprašanju. Govorili ste, da naj bi se slepi obevtske raznovrstnosti sprejeli decembra letos. Mene pa še malce bolj zanima, kaj je za uh, to tančico, ki ste jo prej samo malce odstrli. Kakšne so ambicije vašega predsedstva na tem področju? Upam, da bomo v vas našli močnega zaveznika, gospa ministrica, želim pa vam obilo uspehov pri predsedovanju. Hvala lepa. Za Alde, gospod Gerbrandi. Hvala, gospod predsednik, hvala, ministrica Dižburg, za vašo jasno in ambiciozno predstavitev. sam menim, da se mi soočamo z naslednjim paradoksom. Najbolj pomembne odločitve na tem področju, ne, najbolj pomembnih odločitev na tem področju ne sprejemamo mi ali vi, okoljski ministri, temveč drugi, ministri drugih sektorjev. Vam pa čestitam, da ste organizirali skupno zasedanje sveta o financiranju okoljske politike. zdi se mi da gre za ogromen korak naprej prav tako se izjemno veselim sklepov tega skupnega zasedanja sveta. ne gre pa le za podnebje gre tudi za druga vprašanja. In sam se bom osredotočil tudi na te druge vidike. Če si ogledate krožno gospodarstvo in razpravo, ki je potekala prejšnji teden v parlamentu, boste videli, da komisarja Vele v hemiciklu ni bilo. Bila pa sta komisar Timmermans in Katajnen, ki sta pristojna za gospodarsko politiko. Meni se zdi, da je to pozitiven znak. In če si ogledate poročilo McKinsey, ki je bilo predstavljeno 25. junija, boste videli, da je tam govora o krožnem gospodarstvu in koristih ne v milijardah, temveč v biljonih evrov. Poročilo pravi tudi, da je krožno gospodarstvo, citiram, naslednji največji evropski gospodarski projekt. Zato sprašujem, ali ste pripravljeni organizirati skupaj s svetom ECOFIN srečanje o krožnem gospodarstvu? Po mojem mnenju bi bile namreč okoljske koristi čudovit stranski učinek krožnega gospodarstva, kar nujno potrebujemo iz vseh gospodarskih razlogov. In še zadnja pripomba, gospod predsednik, biotska raznovrstnost. Videli smo eh, poročilo o stanju narave in če je jasno eno, je to sporočilo, da ne delamo dovolj. Zato se ne strinjam z vprašanjem, ki ga je postavil Ivo Bele. Da ne bi smeli ponovno odpirati direktive o pticah ali habitatih. To sta dve izmed najuspešnejših direktiv, ki jih v Evropi imamo. Vprašanje pa je, kaj moramo storiti, da še izboljšamo okoljevarstvene ukrepe in da storimo še več, kot smo do zdaj. V poročilu o, stanje, o stanju narave je izpostavljeno kmetijstvo predvsem intenzivno kmetijstvo kot nekaj, kar je eden od glavnih razlogov za izgubo biotske raznovrstnosti. Vsi vemo, da je skupna kmetijska politika politika, ki ni prines, prinesla izjemnih uspehov, vsaj tako eh, kot bi lahko pričakovali po izvornem predlogu komisije, ki je bil bistveno oslabljen po predlogih sprememb sveta in parlamenta. Zanima me, ali se vi nameravate boriti tudi za boljšo skupno kmetijsko politiko, pri čemer bi imeli v mislih tudi biotsko raznovrstnost. In še za konec, gospod predsednik, ali se ministrica strinja z mano, da bi morali končati s trenutno prakso, da se kmetijske odločitve sprejemajo v okviru kmetijskega resorja in ne prek koreperja. O tem se odloča v individualnem organu in ne v koreperju, kot je to običajno povsod drugot. Zato se sam bojim, da odločitve, ki so sprejete tam, ne koristijo celotni družbi. Hvala. GUE, eh, Hvala lepa, Katarina Konečna za GUE. Také mě dovolte popřát paní ministrní hodně úspěchu. Hvala lepa. Tudi sama bi gospe ministrici zaželela veliko uspehov pri njihovem predsedovanju. Prednostne naloge luksemburškega predsedstva so namreč izjemno ambiciozne. Če upoštevamo dejstvo, da se ne da ničesar organizirati v institucijah EU avgusta, saj pravzaprav takrat nihče ne dela, imate na voljo samo štiri mesece, da vse te prioritete tudi izpolnete upamo, da bo veliki finale dosežen na pariški konferenci, tako da ministrici želimo bilo uspeho pri njenem delu. Upajmo, da bo izpolnjena vsaj polovica prioritet že septembra. Vprašala pa bi, kako je z nacionalnimi zgornjimi mejami glede komisij. Pri nas bo glasovanje potekalo oktobra in gospa ministrica vprašala bi vas, kako vi, eh, kaj predvidevate kot eh, ukrepe potem, kako eh, boste organizirali naše nadaljne trialoge, kaj bodo vaše naloge tam. Ali pripravljate vaša stališča že zdaj v svetu? Govorim o nacionalnih emisijskih zgornjih mejah. Poleg tega bi povprašala o temi, ki je do sedaj še nismo omenili, in sicer informacije za potrošnike in varstvo potrošnikov. Tu se pojavljajo velike težave, eh, ki jih navaja vsaka študija. Potrošnike se pogosto zavaja, kar ima pogosto tudi zdravstvene posledice prebiva med prebivalstvom. Nameravate kaj storiti tudi na tem področju med vašim predsedovanjem? Pa še eno vprašanje, ki danes tudi še ni bilo postavljeno. O dokumentu vašega predsedstva pišete, da boste poskušali prispevati k demokratični razpravi o reviziji postopka odobritve za gensko spremenjene organizme. To je izjemno pomembna tematika pri nas v Evropskem parlamentu in zanima me, kakšno je stališče vašega predsedstva. Ali zares želite ponovno pričenjati to razpravo? Mi razpravo v našem odboru že poznamo, o tem smo se pogovarjali s komisijo in lepo bi bilo, če bi izvedeli tudi, kakšno je vaše stališče v zvezi s tem. In še zadnje vprašanje. Kaj mislite o trenutnem sodelovanju, sodelovanju do sedaj? Pravite, da se boste v Pariz odpravili z zelo ambicioznimi cili. Mi pa še vedno ne vemo najbolje, kdo se bo v Pariz sploh odpravil v imenu Evropske unije. Kdo bo tam, kdo bo sodeloval v pogajanjih v imenu Evropske unije? Kako gledate na to vrsto sodelovanja med glavnimi akteri, ki se bodo v Parizu odločali? Seveda boste to vi v imenu predsedstva in okoljskega sektorja vendar pa mi nismo prepričani, ali bodo komisija, parlament in svet zares imeli enotno stališče. Odlično bi bilo, če bi stališče bilo enotno, da bi tako zares lahko dosegli te ambiciozne cilje, ki ste si jih zastavili. Hvala lepa, Baz Eichhout za zelene. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa ministrica, da ste se udeležili današnjega sestanka in tudi za vaš ambiciozni polletni načrt. Ukvarjate se s številnimi vprašanji, v vaši agendi, tako da bo to zelo zanimivih šest mesecev, ki je pred nami. Poganja o kakovosti zraka so tudi na vaši agendi, razprava o biotski raznovrstnosti, krožno gospodarstvo, vse to so vprašanja, ki so ključnega pomena. In sam se že veselim sodelovanja z luksemburškim predsedstvom o vseh teh vprašanjih. Eno največjih vprašanj pa je seveda Pariz, konec leta. In zato bi se rad osredotočil predvsem na to. Če si ogledate samo trenutno situacijo v Evropski uniji, bi lahko rekli, da Evropska unija nekaj ponuja, gotovo pa nas bodo v Parizu izzvali. Zato me zanima, kakšna je vaša strategija. Kaj menite vi, da bi morala Evropska unija med pogajanji na poti do Pariza, pa tudi v Parizu, na kaj bi se morali pripraviti, kje bi morali morda ponuditi več. Saj veste, kako pogajanja potekajo. Nekaj ponudite v določenem trenutku, pa ljudje kaj pričakujejo od Evrope. In na to moramo biti pripravljeni. Napaka Köbenhavna je bila ta, da Evropa ni bila pripravljena na prožnost med pogajanji. Zato me zanima, kaj nameravate vi, kako boste vi zagotovili takšno prožnost, da ne bo vse uklesano v kamen, sklepi sveta, okoljskega sveta in ekofinan. Tega se takrat ne bo dalo spremeniti, takrat na licu mesta v Parizu. Potem pa še nekaj vprašanj, kjer bi morala Evropa tudi še ukrepati. In zanima me, kaj menite vi. Najprej, zaveza Evrope, da bi zagotovili zmanjšanje do leta 2020 za 20 odstotkov, ko pa vemo, da kot Evropa že presegamo ta cilj. To bo zelo lahek izhod za Evropsko unijo. Tu bi lahko ponudili več že pred letom 2020, saj pravzaprav ta cilj že presegamo. Ali načrtujete, da bi to razpravo ponovno pričeli v svetu, v svetu za okolje? Drugič, pregled. Verjetno potrebujemo petletni pregled. Vem, da Evropa običajno razmišlja za obdobje do leta 2030, vendar pa bi bil morda smiselen tudi pregled na pet let. Kaj menite o tem? Kakšno bi moralo biti stališče Evrope o tem? In še tretjič, ko razpravljamo o ciljih za leto 2050, ko Evropa ponuja cilj minus 60 odstotkov, vemo, da je ta scenarij usklajen le z ciljem dvema, eh, dvema stopinjama, če govorimo o ogromnih negativnih emisijah kmalo po letu 2020. Zdaj pa Evropa sploh ni pripravljena na to, kako naj bi te zamisli kakorkoli uresničili. Zanima me, kako boste pričeli s to razpravo. Če teh negativnih emisij ne bo, ta zaveza Evrope prav gotovo ne bo usklajena s ciljem dveh stopin. Drugače pa se že veselim odličnega sodelovanja. Hvala. Hvala lepa. EFDD, gospod Lafronte. Grazie presidente, grazie ministro. Hvala predsednik, hvala lepa gospa ministrica. Dve najpomembnejši točke v naslednjih mesecih so po mojem mnenju COP21 in pa delo v zvezi z direktivo Habitat in uh, direktivo o pticah, ampak o tem so spregovorili številni kolegi in to ste omenjali tudi vi v svoji predstavitvi, ki je bila zelo jasna in relativno popolna z ozirom na čas, ki ste ga imeli na voljo. Zato se bom lotil malo bolj posebne točke. V poročilu o stanju narave, ki ga je posredovala komisija, smo ugotovili, da vse to temelji na podatkih, ki so bili zbrani v zadnjih letih, ampak ne moramo mimo tega, da eh, ugotavljamo, da obstaja razkorak med eh, podatki, ki so na voljo za kopenske habitate in tiste za morske. In eh, torej, pravzaprav ti habitati so malo poznani in zato potrebujemo več napora. To, kar vemo o morjih, ni pozitivno. Baltik 60% je negativnih, Črno morje je triintrideset odstotkov da ne govorimo o sredozemlju pred nedavnim je prišlo do objave eh, sporočila o možnostih za eh, ribolov za naslednje leto v katerem je napisano da komisija je zaskrbljena z razirami v sredozemlju in v sredozemlju v črnem morju so ostale že eh, preizkoriščeni 96 odstotkov je eh, pretirano eh, izkoriščenih. Ampak moje vprašanje ne zadeva a, ribolova, ampak a, podatke. Jaz sem tudi član odbora za ribištvo in ugotavljamo, kako težko je poskusiti izvajati trajnostni ribolov oziroma okoljske direktive, ki zadevajo okolje, brez ustrezne znanstvene podlage, brez konkretnih, obširnih, popolnih znanstveno-tehnih podatkov. In ravno v zvezi z morjem, tako kot smo ugotovili, so ti podatki zelo pomankljivi, zato si moramo zelo prizadevati na znanstvenem področju, usklajevanju, zato da bomo lahko polagali za trdno podlago znanstvenih podatkov za izvajanje naših politik in zato da izboljšamo stanje naših morij. Zato vas sprašujem, kaj nameravate storiti za časa vašega semestra, zato da zapolnimo te eh, pomankljivosti, te vrzeli, ki imajo posledice za vse naše politične odločitve. Hvala. Hvala lepa, gospod Afronte in za skupino ENF, gospod Jal. Madame le ministre, bienvenue dans cette commission. Spoštovana gospod ministr, se dobrodošla na našem odboru. Vaša naloga vsekakor ni preprosta. Vsakič, ko nova država prevzame predsedovanje, torej vsake šest mesecev, pridejo ministri na odbore in poskušajo pisati, kakšne so prioritete trenutnega predsedovanja. V tem odboru smo pač. Potem slišimo vsake šest mesecev banalnosti v zvezi s zelenim gospodarstvom, v zvezi s reformo sistema ETS, v zvezi s zelenimi delovnimi mesti, v zvezi s um, nadzorom nad uh, prehranjevalno vrigo, v zvezi s uh, GSO-ji, glede novih živil in tako naprej. In ena zadnje, poslušamo tudi banalnosti glede pariške konference COP21. V, v enajstih besedah pa to omenjate v dokumentu, ki ste ga sprejeli kot luksemburško predsedstvo. To mislim, da pač malce pretiravamo in v končni fazi ne bomo storili nič. Mislim, da se vse preveč govori in premalo dela, vem, v šestih mesecih ne boste dosegli lune in vam ne bo uspelo um, pustiti svojega pečata v zakonodajnih aktih. Potrebujemo dolgoročni načrt, zato da ne bi bilo nedoslednosti od enega do drugega predsedstva. Vaš manjverski prostor pa je tu zelo majhen. V šestih mesecih lahko si izberete, ne vem, eno, dve ali največ tri prioritete. Vsi veliki generali dobro vedejo, da če želijo zmagati v odločilni bitki, morajo skoncentrirati svoje sile v, na eni točki in samo ta strategija vam omogoča, da sprožite neko zmagovito dinamiko. Torej, gospa ministrica, izzivam vas, da ste bolj originalni, da izberete eno ali dve prioriteto, kar še ne pomeni, da morate zanemarjati um, drugih prioritet. V Franciji onesnaževanje stane 50 eh, milijard evrov vsako leto, stane tudi ogromno eh, naše, naš zdravstven sistem, eh, donosi so v kmetijstvu nižji, tako da se zares moramo osredotočiti za to. Najlepša hvala po prvem krogu vprašanj predstavnikov političnih skupin dajem ponovno besedo predsedstvu za odgovore na vprašanja, ki so jih zastavili naši kolegi. So first of all, thank you for the, the support you give us and uh, most, uh, most things I heard were really... Najlepša hvala vsem tistim, ki ste izrazili podporo našemu programu najlepša hvala za podporo vsem tem izzivom, ki sem jih omenil. Najprej gospod eh, Bele. Ja, vsi sektori, pomorski, letalski in ostale industrije morajo prispevati k iskanju rešitev. Par vprašanj ste postavili v zvezi s tem in ja, strinjamo se z vašimi zadržki in analizirali bomo predlog za reformo sistema ETS Brško bo šel obravnavo. Podobno kot ostali ste omenili tudi direktivo o pticah in habitatu. Ti dve direktivi sta glavna stebra naše strategije za ohranjene okolje in najpomembneje je, da jih pravilno izvajamo, zato ker nam ti direktivi dajeta neko pravno varnost in v zvezi s tem lahko ponovim. Tam, kjer je izvajanje, opažamo tudi dobre rezultate. Right Skratka, moramo se osredotočiti na, prave, na pravo izvajanje in eh, imeti potrebne finance za to, da se vse skupaj dobro izvaja. Zdaj pa vprašanja Matijasa Groteja. In tudi vi ste spraševali o biotski raznovrstnosti. In vesela sem o pismu, ki je bilo napisano in ki smo ga prijeli. In prav gotovo bomo poskušali v naših sklepih določiti tudi to, kaj v tem trenutku sploh imamo. Opažamo dobre rezultate tam, kjer se zakonodaja pravilno izvaja. Obstaja torej določena pravna gotovost mm, in tu se gotovo strinjamo. Kar pa se tiče drugega vprašanja, čist zrak, tudi tu se bomo poskušali, kolikor se bo dalo, odblokirati te dosjeje in poskušati doseči napredek pri direktivi. Nek v zadnji razpravi, ki smo imeli v svetu, smo dosegli pomemben korak naprej. Tako da, kakovost zraka, toliko o tem. Naslednji je bil gospod Desmarker. Par vprašanj ste postavili glede biotske raznolikosti. V zvezi s tem sem že povedala, kakšno je stališče predsedstva in to mislim, da je bilo zelo jasno izraženo. Najlepša hvala za vašo izjavo. Veselimo se dela z vami. In ja, gre za unijo državljanov. In skrbeti moramo zlasti za kakovost življenja v Evropi. In gospodu Jalko lahko tudi odgovorim, da moramo povezati med seboj različne politike in različne razprave. Če nam ne bo uspelo doseči našega izziva v smislu izvajanja, doseganja ciljev na področju okolja, če ne bomo združili podnebja, kakovosti zraka in biotske raznolikosti s kakovosti življenja, bo to zelo težko izvedljivo. Skratka, vse, vsa ta področja moramo med seboj povezati in jih vključiti v neko celovito okoljsko politiko. Gospod Grebrandi. Par zadev naj preciziram. Dva sveta za okolje bomo imeli. Najprej neformalni svet in formalni svet, kjer se bomo pogovarjali o financiranju podnebnih sprememb. Tam se bomo torej pogovarjali o tem naboru orodij in o vseh inštrumentih. Potem pa bomo ta dosje preposlali na ECOFIN. Uh, Tudi tam bodo to najprej obravnavali neformalno in potem formalno. Imate pa popolnoma prav v zvezi s tem, da moramo uskladiti politike. Ne smemo razmišljati preveč izolirano, posilo si tako rekoč v zvezi s kmetijstvom in okoljem. Ne, ti dve področji morate biti nekako bolj združeni. gospa Konečna. Imeli ste, imeli ste vprašanje za direktivo o zgornjih mejah emisij. O tem bomo imeli razprave meseca septembra z državami članicami in ja, Mi bomo zares poskušali doseči, da se uh, situacija glede tega dosija deblokira. Imeli ste, pa, imeli ste pa tudi vprašanje v zvezi z GSO in v zvezi z zaščito potrošnikov. To pa sta področji, za katere je pristojen bodi si ministr za zdravje ali okolje oziroma zdravje ali kmetijstvo. Tako da bosta pač ministra za zdravje in ministra za kmetijstvo odgovorila na ti vprašanje. Potem gospod Eichhout. Evropsko stališče je izjemno ambiciozno. Vsaj 40 odstotkov imamo. Septembra mislim, da bo pripravljen dober mandat, jasni cilji glede petletnega cikla, glede dolgoročnih ciljev, izžimo dinamičen dogovor. Kar pomeni, da moramo zvišati nivo ambicij. In če nam bo to uspelo in če bomo uspeli še preseči cilje, eh, bo z dinamičnim dogovorom možno doseči boljši rezultat. Najpomembnejše pri podnebnih zadevah, vprašanjih, je to, da imamo razumljive in jasne cilje za vse. In potrebno je doreči dolgoročne cilje, tako da bodo podjetja, industrija pač investirala uposlovanje, da bodo hkrati poznali, da bodo vedeli točno, kakšni so cili za dolgi rok. Ja, potem, gospod Alfronte, ta direktiva o habitatih je del strategije, tako da bo tudi predmet revizije v sklopu mestnega pregleda. Potem gospod Jalk. Mislim, da imamo predlaganih ogromno rešitev tudi za Pariz, ki kažejo, da je prišlo do konkretnih sprememb na področju podnebja. In kot rečeno, moramo povezati različne prioritete. Prioritete pa so, da zavarujemo kakovost življenja naših državljanov zavedati pa se moramo, da imamo samo en planet, ker živimo vsi skupaj, upoštevati moramo omejitve, limite tega planeta, ekologija, socialna vprašanja in ekologija pa so trije stebri, na katerih morajo sleneti naše strategije in prioritete. Naš cilj pa je, da zagotovimo kakovost življenje naših državljanov. Upam, da mi je uspelo odgovoriti na večino vprašanj. Najlepša hvala. Najlepša hvala za enkrat. Začeli bomo zdaj z drugim krogom vprašanj. Mišel Danta bo naslednji. Želimo pa spoštovati časovnico tudi za glasovanje kasneje, tako da bi prosil vse kolege, da svoje vprašanje postavi v minuti in pol Mišel. Merci, monsieur le président. Ja, najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Spoštovani gospod ministrica, najprej naj vam zaželim ogromno uspeha v vaših funkcijah. Veliko dela boste imeli v naslednjih šestih mesecih. Predstavili ste prioritete Evropske komisije je prav tako sprožila javno posvetovanje v zvezi z izvanjem direktive uh, Habitat in uh, direktive o, o pticah v okviru RIFIT-a, prav tako pa naj bi sprožila revizijo za izvajanje uredbe o biotski raznovrstnosti. Ampak v sklopu te razprave moramo vključiti tudi kmetijstvo in volkove volkove, ki v kmetijstvu ubijajo več kot 6000 živali vsako leto. Um, od leta 2009 volk ni več ogrožena vrsta in vedno več jih imamo. V 2007-2009 direktiva um, oziroma 17. Čez, 17. člen direktive o biotski raznolikosti jasno kaže, da se je um, populacija volka okrepila. Pri nas pa morajo pristojni organi pač uporštevati direktivo iz Berna in direktivo o habitatih. Sam sem, se, sam sem obiskal številne države v Evropski uniji, kjer smo se pogovarjali o tem vprašanju. In ne vem, kakšen je cilj naših politik, da bodo živeli ljudje in v nekih plastičnih šotorih, kot sem to videl v Romuniji ali v um, neprimernih hišah, uh, v, kot sem to videl v Italiji. Skratka, volkovi ubijajo ogromno živali, ogromno živine po celi Evropi. Uh, zaradi česar so rejci izjemno užaloščeni. In zna biti prav tako, da bodo kolesarsko dirko po Franciji začasno prekinili tudi rejci, ki so bili prizadeti zaradi teh napadov v okol. Najlepša hvala, gospod Serdans. Uh, Uh, Najlepša hvala. Bi lahko navedli malce več podrobnosti v zvezi s kamni spotike, na, katerih, na katere znamo naleteti v zvezi s tem dosjejem. Drugo vprašanje pa je povezano z nečem, kar sem prebral. In sicer, da imate uh, namen, da boste ozelenili evropski semester, da bi, postalo, da bi postalo evropsko gospodarsko upravljanje bolj zeleno. Kako se nameravate tega lotiti? Hvala. Thank you very much. And now... Najlepša hvala. Gospa Gerling. Um, thank you, minister. I also... Hvala. Tudi sama imam vprašanje v zvezi s direktivo o nacionalnih zgornjih mejah za emisije. Zelo kratka bom ne moremo prejudicirati, kakšen bo izid glasovanja danes in pa izid glasovanja na plenarno zasedanje oktober, ampak mi dve smo se o tem že pogovarjali in na svetu nekako ni nekega momentuma, nekega zagona v zvezi s tem. Tako da me zanima, če mi lahko zagotovite, da boste po poletnih počitnicah zagotovili, da se pogovorite z gospodom Timmermansom, ki nekako nadzoruje napredek te direktive. Mi lahko zagotovite, da se boste z njim pogovorili ne, in boste ne glede na izid glasovanja na parlamentu zagotovili, da gospod Timmermans tega dosje ne bo omaknil, ampak da ga bo še naprej obravnaval. Najlepša hvala, gospa Berder. A, ah, mister Torbat, sorry. A, ah, gospod Torbat confuse the chairperson all the time. And we succeed. Uh, thank you for being here. Ja, pogosto vas poskušamo zmesti, predsednik, in pogosto nam to tudi uspe. Leta 1953 je prišlo do velikih poplav v Zoldrzeju in uničeno je bilo veliko vrst, ki um, so tam živele. Potem so kormorana zavarovali tudi za zakonodajnimi ukrepi na nizozemskem. In kaj se je zgodilo potem? Od leta 1687-87 naprej je ta ptič postal prava kuga. Tam okoli 20 tisoč jih imamo na švedskem, 30 tisoč na danskem, imamo jih no, v Nemčiji, na polskem, v baljskih državah, verjetno tudi v Kaliningradu, tudi če Rusi uh, nič ne vejo o tem pojavu, imamo jih pa tudi na finskem. In ponavadi ministrov ne strijo nič, pač sedijo križem rok, zato ker so te odločitve neprijetne. Verjetno bo to ena izmed neprijetnih odločitev, ki jo boste morali sprejeti tudi vi. Pričakujem pa vaš odgovor z istim. Uh, uh, Najlepša hvala, gospa Šejer Pirik. Eh, Najlepša hvala. Spoštovana gospa ministrica, upam, da boste poželi veliko uspeha v naslednjih šestih mesecih. Želim bi pa pokomentirati situacijo iz um, nizozemskega zornega kota. Najprej krožno gospodarstvo, To je zelo pomemben koncept, zlasti za kmetijstvo. Zanima me, če ste pripravljeni preučiti to, kako bi lahko cilje dosegli skupaj, da bi zopet preučili uredbe in zakonodajne akte, ki varujejo um, tla. Potem pa koncentracija mineralov v tleh. Tu, o tem se pogovarjamo že več kot 30 let, ampak zamislim, da potrebujemo zakonodajne ukrepe. Eh, potem Natura 2000 in direktiva o habitatih. Seveda podpiram cilje, na nizozemskem smo zelo optimistični v zvezi s temi, da se je, ampak imamo oska grla, oska grla zlasti pri izvajanju. Bi lahko pregledali to, da se znam težav, zato da bi našli neke rešitve. Govorili ste tudi o intenzivnih kmetijah medijah in uh, nobenih rešitev nismo videli v svezi s tem. Na nizozemskem so kmetje varovali naravo več uh, stoletij, zdaj pa se morajo umekniti intenzivnemu kmetovanju. To mislim, da je slabo, zato ker v Evropski uniji rože niso dovolj, tudi hrana je izjemno pomembna. Hvala, gospod Depernjo. Hvala, spoštovana gospa ministrica čestitev bi vam za ta proaktivni pristop in eh, glede vseh politik, ki ste jih omenili. Naslednji teden bomo v Luksemburgu. Sodeloval tudi na neformalnem svetu ministrov, saj bom zastopal gospoda Lavijo, Sam sem poročevalec za doseg COP21 in želel bi omeniti novo financiranje. Novo financiranje bo namreč eh, zelo pomembno pri sprejemanju novega protokola v Parizu decembra 2015. Tu v parlamentu in to mislim, da drži tudi za veliko večino akterjev, ki delajo na tem dosegu na evropski ravni. Torej, predlagani so bili novi mehanizmi za financiranje naprimer določene korektne cene za oglik, iskanje novih rešitev za boljše podnebje, eh, potem imamo tu davek na finančne transakcije in da bi del tega davka dali v zelene naložbe. Potem imamo še Junkerjev načrt v Evropi, imamo Evropski uh, sklad za strateške naložbe, potem imamo javne uh, Eh, javna jamstva za zelene naložbe, potem so tu še uredbe za letalski in eh, ladijski promet eh, in del tega dohodka naj bi se dal tudi v zelene naložbe in tako naprej. Skratka, ogromno novih inštrumentov za financiranje imamo. In zanima me, katere prioritete boste dali na mizo v zvezi s temi novimi, v zvezi s temi novimi inštrumenti za financiranje? Imam pa še vprašanje glede glifozata, to je herbicid, ki ga uporabljajo v številnih mestih. Luksemburška vlada vem, da je sprejela zakon, za prepoved uporabe tega fitofarmacijskega sredstva na javnih površinah od leta 2016 naprej. Zanima me, če boste a, dali ta dosi na mizo tudi v okviru vašega predsedovanja. Thank you very much. And now Miss Hawken. Najlepša hvala, gospa Hawken. Ja, mange tak og uh, tak øh, for, til, uh, til dem for at komme her. Vi har... Najlepša hvala. Um, tudi sam sem želel zahvaliti, ker ste se odrežili današnjega sestanka. Moram reči, da veliko pričakujemo od eh, Luksemburškega predsedstva Natura 2000. Je izjemno pomembna direktiva. Evropska unija je zaradi tega postala izjemno popularna v številnih državah. Imamo pač konkretno konkretno direktivo za zaščito ptic in mislim, da je to ena izmed direktiv, glede katere slišimo največ pritožb v odboru za peticije. Kar pomeni, da državljani to zakonodajo pozna, želijo, da jo bolje spoštujemo. Nekakor pa ne bi smeli odpirati oziroma šibiti teh direktiv. Upamo pa, da boste vi, gospa ministrica, in pa svet da boste skupaj zavarovali državljane pred Evropsko komisijo, ki meni, da narava ni tako zelo pomembna v končni fazi. To mislim, da je signal, ki ga je poslal gospod Timmermans v parlamentu, ko smo govorili o plastičnih vrečkah. Zelo mu je šlo v nos ta, ta razprava rekel, ja, ja, države članice bojo uredile to področje. Upam, da boste stali parlamentu ob strani in poskušali zaščititi, zaščititi biotsko raznolikost v Evropski uniji. Predlagam, da se teh direktiv ne odpira. Najprej hvala, gospod Pedičini. Grazie, predsedente. Hvala, predsednik, gospa ministrica. Hvala lepa, da ste tu z nami. Prednedavni smo eh, sprijeli v parlamentu ehm, poročilo na lasno pobudo o krožnem gospodarstvu, iz katerega je očitno, da sedanji model gospodarske rasti ni eh, primiren in predstavlja nevarnost za zdravje in eh, državljanov in za okolje. Upam, da bodo izkoristili to priložnost za to, da se pač postavi konec tej, temu teku za neko rastjo, ki meni da, smo, da so naši resursi eh, neskončni. Eh, torej v programu luksemburškega predsedstva ugotavljamo, da prehod v krožno gospodarstvo je prednostna naloga za vas in to nas zelo veseli. Vsekakor pa se sprašujem, koliko držav članic želi eh, res zauzeti in hoditi po tej poti, kajti model krožnega gospodarstva, ki je resen, ne predvideva industrij, ki temelijo na tradicionalnem modelu razvoja in na fosilnih gorivih ampak vemo a, dobro, kako te industrije in kako lobisti, ki imajo veliko težo tu v parlamentu, so ravno tisti, ki a, prihajajo iz področja a, fosilnih goriv in vemo, kako je to tehtno v drugih državah zunaj Evropske unije in kako to vpliva na vse odločitve tudi v državah članicah. In zato moje vprašanje je zelo enostavno. Vaše predsedovanje namerava se osredotočiti na to in se angažirati. Vaše predsedstvo uh, se namerava boriti proti industricam z nafto ali pa ne? Najlepša hvala, gospod Florenc. Gospa ministrica, uh, upam, da boste kot predsednica, predsedojoča svetu, uh, Eh, prinesli seboj več vpliva kot vaši moški kolegi. Izvajanje evropske zakonodaje to upije do neba. Prosim, lotite se tega. Eh, moj francoski kolega pred menoj je spregovoril o volkovih. 15. septembra bo potekala obsežna evropska konferenca o volkovih v parlamentu in prosil bi vas, da se vsi udeležite in sodelujete. Samo, če bomo imeli jasno stališče mm, v parlamentu, s katerim se bomo zoprstavili svetu in komisiji, lahko zmagamo. Samo manjša osebna reklama in poziv vsem skupinam. Thank you very much. And now... Najlepša hvala, gospod Brennan. Uh, thank you, chair. Um... Hvala, gospod eh, predsednik. Dve vprašanje imam so teme, ki jih zaenkrat še nismo omenili. Prvo, zajem in shranjevanje oglika in drugo, biomasa iz lesa. Najprej shranjevanje in zajem CO2. -ja. Tehnološko gledano Evropska unija že zaostaja. Gre za tehnologijo, ki jo številni ocenjujemo kot ključno potrebno za boj proti podnebnim spremembam. Obstajajo različni pogledi na evropske države članice glede teh tehnologije in zanima me, kako luksemburško predsedstvo gleda na to tehnologijo o shranjevanju in zajemu CO2 in če imate pozitivno mnenje, me zanima, kako boste spodbujali uporabo te tehnologije. Drugo vprašanje, biomasa. V Evropi imamo načrt, da bi vedno, da bi vedno več uporabljali lesene palete, ki jih, uporab, ki jih uvažamo zlasti iz Severne Amerike za um, proizvajanje elektrike. To naj bi oprav, delovali oziroma to naj bi se počelo z res v masivnem obsegu, sam pa ne vem, kaj bi si mislil o tem. Imamo pač znanstvena mnenja, ki so deljena, eni so za, eni so proti. Zanima me, če bo predsedstvo kakorkoli sprejelo mnenje v zvezi s uporabo lesa za proizvodnjo elektrike, kar se bo zgodilo, razen če tega ne preprečimo. Najlepša hvala, gospod Brenner. Gospa Hejvi je zadnja. Grazie, presidente. Grazie. Eh, ministru. Hvala, eh, predsednik, hvala lepa, gospa eh, minister, ministrica. Jaz vas sprašujem po pregledu uredbe 1829 iz leta 2003 o trgovanju z GSO-ji, ampak to vprašanje bom postavila kolegici, vaši kolegici popovdan, vas pa naj vprašam po tem, kar je že omenjal kolega Parnjo o glifozatu. Rada bi vas vprašala, vprašala, ali ste seznanjena s tem, da Mednarodna agencija za raziskave o raku bi morala predstaviti v kratkem neko raziskavo, eh, iz katere izhaja, da eh, je. Eh, glifozat uradno, uh, uh, uradno ugotovljeno kot uh, snov, ki povzroča raka, torej karcinogena snov, ampak ljub temu ga uporabljamo. Tudi v moji regiji v Lombardiji je uporaba glifozata res um, zelo razširjena in predvsem tudi spremljanje, to je moje vprašanje, torej spremljanje uporabe tega herbicida um, je nehomogeno. Naprimer se spremlja to uporabo uporabo v Lombardiji, ne pa drugot po Italiji, tako kot se dogaja tudi v drugih državah članicah. Torej, te razlike pri nadzoru učinkov, ki jih lahko imajo te snovi, tako za zdravje kot za okolje, kajti podatki so nažalost zelo. Uh, um, zelo uh, negativni in uh, torej videti je, da Eh, in intenzivna uporaba določenih kmetijskih praks in uporaba tudi gnojil, eh, vse to eh, je videti kot ena med največjih virov ogroženosti tudi za bioraznolikost. In v okviru pregleda uredbe o bioraznolikosti do leta 2020 bi, bil, bi morda veljalo upoštevati tudi te vidike. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Dali ima še eno vprašanje. Najlepša hvala. Gospod predsednik, bom govorila Matejško. Osredotočiti bi se začela na izvajanje političnega okvira Evropske unije za kakovost zraka. In je to potrebo, da znižamo onesnaževanje zraka. Eh, ministrice, to ste omenili že uvodoma, kot ste povedali, so emisije iz vozil, vključno svetovrnjaki in kombi, ena izmed glavnih problemov. Prav tako imamo v zračju vedno več metana. Imamo zdaj tudi uredbo Euro 5 in Euro 6 glede različnih vozil, glede katerih je komisija začela pripravljati delo že pred parem leti. V redbi Euro 5 in Euro 6 ste že omenili. Prvo vprašanje imam glede kakovosti zraka. Povedali ste, da je to ena izmed vaših prioritet. Tudi v dokumentu se to jasno izpostavlja kot ena izmed vaših prioritet. Bi lahko uh, bolj podrobno navedli, kakšne rezultate želite doseči do konca vašega predsedstva na področju kakovosti zraka. Prav tako pa me zanima, kakšne namene imate v zvezi s uredbo Euro 5 in Euro 6. Kakšno je vaše stališče? Povedali ste, da se ne strinjate z uporabo delegiranih aktov glede urejanja osnovnih zadev, naprimer tudi emisij. In zanima me, kakšno je stališče sveta v zvezi s tem. lahko nameravate ukrepati v sklopu pogajen, potem, ko parlament sprejme svoje stališče. Torej, spoštovana ministrica, kar nekaj vprašanj vam je bilo zastavljenih in dajem vam besedo, da odgovorite na vsa, vsa ta vprašanja. In upam, da lahko v desetih minutah odgovorite, zato kar moramo glasovati kasneje. Dobro, najlepša hvala gospod Donta, sem si pribeležila vaša vprašanja in isto velja za gospoda Torvalsa. Glede vprašanj gospoda Zavdanca. Jaz pa vprašanj gospoda Dantana glede ozelenitve evropskega semestra. Ja, mislim, da je zelo pomembno, da se pogovorimo o škodljivih subvencijah. Eh, nedavne študije kažejo, da se ogromno denarja da fosilnim gorivom in škodljivim praksam v kmetijstvu. Zaradi česar? Smo začeli pogovore s komisijo v zvezi s tem. Vsi vemo namreč, kaj se zgodi, če nimamo pravilnih financ. Potem gospa Šrajer, ja, krožno gospodarstvo je za nas izjemno pomembno dosje in gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vere, mora biti oziroma je ključno za, konku, za konkurenčno ekonomijo. Zato in s tem odgovarjam tudi na vprašanje gospoda Pedisinija. Ja, potrebujemo ravnoteže, ampak vidimo, da krožno gospodarstvo predstavlja ogromen potencial. Mi smo bili ena izmed 11 držav članic, ki je lani podpisala pismo komisije, komisiji, da um, svežnja o odpadkih ne bi smeli umakniti. Um, menili smo namreč, da je bil predlog, ki ga je dal obravnavo gospod Potočnik, dober. 23 držav članic je bilo lani na svetu za krožno gospodarstvo. Bili smo za to, da imamo dober način za upravljanje odpad, odpadkov, zaradi česar še vedno pač ocenjujemo, da je ta doseg ključen za nas, tako da bomo začeli na tem dosegu delati, brško bomo dobili nov predlog. Gospod Parnjo, poročevalec za COP21 kar nekaj vprašanj ste postavili v zvezi s financami, to je za nas ključen dosje. Ta nabor orodi pa nam bo dal možnost, da v največji meri izkoristimo nove inštrumente za financiranje, v katere bomo vključevali različne naložbe, davke, zelene naložbe, zavarovanje in tako naprej. Skratka, imeli bomo ogromno možnosti, ki jih bomo dali v ta nabor orodij, ta sklad za zeleno, podne, za zeleno podnebje, katerega delovanje moramo dokazati še pred pariško podnebje, še pred pariško konferenco, pač moramo dokazati, da ta sklad dobro deluje, hkrati pa moramo imeti več različnih inštrumentov za financiranje podnebnih ciljev. Torej pokazati moramo, da moramo cilje doseči do leta 2020 in da bo Evropa odigrala svojo konstruktivno vlogo v teh razpravah. Glede, glede glifozata smo tudi slišali vprašanje, bom kar v angleščini, zato ker smo to vprašanje slišali dvakrat. Zato je pristojen ministr za kmetijstvo, ampak ja, to je veliki ziv. Uh, na nacionalni ravni moramo sodelovati z tem in prenehati se tem silostnim razmišljanjem, z izoliranim razmišljanjem v zvezi z tem, temi vprašanji. Gospod Token, vi ste vprašali glede biotske raznolikosti. Strinja se z vami in prosim za vašo podporo. Hvala tudi gospodu Florencu za njegov prispevek glede izvajanja. Izvajanje je zares ključnega pomena, zato se bomo potrudili to tudi zagotoviti. Vendar pa je treba poleg tega upoštevati tudi financiranje skupaj s tematizacijo. In tu je treba zagotoviti usklajenost politik. Um, Gospod Brennan, CCSS to pravzaprav ni tema, ki jo bomo obravnavali pod našim predsedstvom. Obstajajo določena tveganja, v Luksemburgu imamo zelo restriktivno zakonodajo. Danes bodo imeli sestanek tudi generalni direktori za energijo in podnebje in pogovarjali se bojo o usklajevanju politik. Potrebujemo skratka trajnostni pristop glede podnebnih sprememb gospod, gospa Evi, spremljanje glifozata, to sem že povedala, tam je sodelovanje ključno. Čakamo na rezultate študij in mislim, da je potrebno govoriti ne samo o glifozadu, ampak o uporabi pesticidev nasploh. Potem, potem še gospod Dali, kakova zraka in podnebje. Ja, zares smo poskušali storiti vse, kar smo lahko. S parlamentom bi poskušali doseči politični dogovor. Bo pa to težko primerno obravnavati, ampak poskušali bomo zagotoviti napredek, kar se da hitro. Gospod Girling sem pozabila. Ja, z generalnim sekretarjem sem pred nedavnim govorila. Samo to sem si pravzaprav pribeležila. Mislim, da je bilo to vaše vprašanje. Ja, pred nedavnim sva govorila o tem, tako da. smo prepričani, da nam bo uspelo narediti še korak dlje, glede kakovosti zraka, tako glede direktive o zgornjih mejah emisij in tako glede Euro 5 in Euro 6. Hvala lepa za vaše odgovore. Mislim, da tukaj lahko zaključimo prvi del našega. Eh, naše seje. Zahvaljujem se ministrici za okolje eh, iz Luksemburga za to koristno izmenjavo mnen in za priložnost, ki smo jo imeli, da eh, pač prisluhnemo vsem njenim odgovorom na čisto vsa vprašanja, ki so jih zastavili naši kolegi. Zdaj pa prekinjamo samo za eno minuto, zato da se pripravimo na glasovanje. Hvala.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 Okay, it is uh, time to start with a vote. Da je zdaj čas, da začnemo z glasovanjem, ampak predtem pa imam še eno sporočilo. Martin Fuchs bo zapustil sekretarjat Envije in se pridružil sekretarjatu odbora Tren. Moram se mu zahvaliti za vso podporo pri uh, delovanju našega odbora. In, uh, Naj mu zaželim tudi veliko, veliko sreče in uspeha pri novim, novem delu, v, pri, pri opravljanju nove funkcije. Zdaj pa lahko začnemo z točko 5 na našem dnevnem redu. To je glasovanje o, o eh, predlogu za direktivo eh, Evropskega parlamenta in sveta o omejevanju misij nekaterih osneževal iz eh, srednje velikih kurilnih naprav v zrak. E, Eh, lahko eh, takoj začnem, začnemo. Gre samo za enkratno glasovanje. Bomo glasovali elektronsko. Prosim, glasujte. Ste vsi glasovali? Okay, the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je glasovanje o naslednji direktivi. Čestitamo eh, poročevalcu Gžibu eh, za eh, prejšnje ki je pripravil prejšnje poročilo. Zdaj pa bomo glasovali uh, o, o eh, naslednji točki. Uh, svežen je zelo uh, zajeten in uh, bomo glasovali torej o naslednjem poročilu, o poročilo gospe Gerling. Lahko začnemo z glasovanjem o a, predlogu spremi 14a. A, a, bom govoril v italijanščini. Za proti, vzdržanje sprejeto. Ček. Bomo preverjali, oproščam se, ok, v redu bomo preverjali. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Ja, prav imate. Well. Dobro smo začeli, kaj ne? predlog spremembe verjetno je prišlo do kakšnih razhajanj pri prevodu, pravi eh, predsednik. Predlog spremembe 126 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 5 z dodatkom k kompromisnemu predlogu 8. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Zdaj pa predlog spremembe ITR 9. 128, 129 sta enaka, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Zdaj pa kompromisni predlog 4a. 4. Ja, eh, imam nekaj eh, napačnih naved v glasovalnem seznamu. Torej, kompromisni predlog 4 za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Je brezpredmeten uh, kompromisni predlog 22, zdaj pa kompromisni predlog 4a. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 155, 155 kolegov Eichhout in še drugi. Kdo je za? Proti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 Glasujemo zdaj o kompromisnem predlogu 19. 19 za. Proti. Zdržani. Bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali o kompromisnem predlogu številka 21. Bom a, malo počakal, da uh, si najdete to uh, točko, torej pred, eh, kompromisni predlog 21, ker uh, smo kar preskočili nekaj strani, poiščite. Kompromiso 21, ki je a favor. Kompromisni predlog 21, za, proti vzdržani, sprejeto, ampak bomo vseeno preverili elektronsko. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Zdaj prehajamo na predlog spremembe ITRE 12. Predlog ITRE 12. Ponavljam predlog ITRE 12. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjena. Predlog spremembe 16. poročevalca za oziroma poročevalke proti, zdržani sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 184 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Če želite, lahko preverimo, seveda. Glasujemo. Eh, Imamo en glas preveč na strani ELS-a. E Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe Agri 24 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 186 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe ITRE, ne, se popravljamo. Dobbiamo votare l'emendamento. Zdaj moramo glasovati o predlogu spremembe 187, glede na to, da kompromisni projekt 22 ni bil sprejet, zato glasujemo o predlogu 187. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe ITRE 13 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj glasujemo o kompromisnem predlogu 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na predlog spremembe 209. Predlog spremembe 209. <clears throat> za proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 212. Predlog spremembe 212 kolegice konečne za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Votiamo l'emendamento 2. Predlog spremembe 215 ker predlog, eh, kompromisni predlog sprej 22 je bil zavrnjen. Kdo je za? Proti? Vzdržani bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjena predlog spremembe 20, ki je identičen 213 in 214. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 21. Za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 216. Za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ITRE 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ITRE 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 217 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 232 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe ITRE 19 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 222 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog predlogi spremenj 22, 218, ki sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 219 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo zdaj o a, predlogih 220, 221 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 23. Poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Glasujemo zdaj o eh, predlogu ITRE 18. Za? ITRE 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 24 za, proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 228 kolegov Berder in Federle za, proti, vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 229 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo, bomo preverili v redu. Avete votato tutti, il voto è chiuso, respinto. Votiamo l'emendamento 231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 Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Vsi glasovali, konec glasovanja sprijeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 254 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 257 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogi, o dveh predlogih sprememb 261 in litre 20 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Glasujemo o predlogu spremembe 229 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Glasujemo o predlogu spremembe 260 za, proti, vzdržani, zavrnjena predlogi sprememb 262, 263 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 264 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa kompromisni predlog 5. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 269 kolegice konečne za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog, predlogi sprememb 270, 271, 272, 273, ITRE 21, vsi so identični za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 274 kolegice Višnjevske za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 275 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ITRE 22 za proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog, eh, predlogi spremen 276-277 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili. V redu. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 278 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 279 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o kompromisnem predlogu 3 kompromisni predlog 3 za proti zdržanim sprijeto. Kompromisni predlog 16. Kompromisni predlog 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprijeto. Zdaj pa glasujemo o identičnih uh, amandmajih 293 in 294. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe Agri 31. Za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Zdaj pa moramo glasovati o predlogu spremembe 297. Predlog spremembe 297 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 298 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog predlogi sprememb dvesto devetindevetdeset tristo ena tristo dve so identični kdo je za proti vzdržani bomo preverili Avete votato tutti? Il... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. za en glas. Zdaj pa glasujemo o predlogu 300. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 305. Predlog spremembe 305. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 305. Agri 33. Agri 33, kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa gremo na predlog sprem 17 za. proti, vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog 14. Za, proti, vzdržani sprijeto. Zdaj pa glasujemo o kompromisnem predlogu številka 2. To je številka 2. Kdo je za? Proti vzdržani, sprijeta. Gremo na kompromisni predlog številka šest. Kompromisni predlog številka šest, kdo je za, ne, se oprošam, pravi predsednik. Moramo najprej glasovati o predlogu spremembe Agri 36. Kdo je za Agri 36? Proti? Sprijeta. Torej, eh, predlog spremembe številka šest za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 348 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 350, 350 za vzdržani zavrnjena. Predlog spremembe 352 za proti vzdržani sprijeta. Zdaj glasujemo o kompromisnem predlogu 24 za proti vzdržani sprijeta. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe ITRE 32 predlog ITRE 32 za, proti, vzdržani, sprijeta. Glasujemo zdaj o identičnih predlogih spremembe 358 in agri 38. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeta. Predlog spremembe 3, kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprijeta. Gremo na predlog spremembe 46 poročevalke za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 362 za, proti, vzdržani, sprejeta. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 363. 363 za, proti, vzdržani zavrnjena. 364, 365, 366, to so identični za ITRE 34 za, proti, vzdržani zavrnjena. Glasujemo o ITRE 35 za, proti, vzdržani zavrnjena vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 6, ki je identičen z Agri 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7, poročevalke za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 18 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9 za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 11 poročevalke za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 134 za proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 136 za, za, proti, vzdržani bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeta. Bi lahko zaprosil skupino SD, da malo bolj dvigujejo roke. Hvala. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe 137 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe GIB 367 za, proti, vzdržani, zavrnjena vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 372 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 373 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 412 predlog spremembe 412. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 413. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo v redu. Avete votato tutti? ste vsi glasovali? Konec glasovanja, zavrnjena. Konec, eh, zdaj glasujemo o predlogu spremembe 414. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe Agri 44 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 415 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe Agri 45 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 417 za, proti, vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 418 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 419 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ITRE 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 420 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sprememb, kompromisni predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o kompromisnem predlogu 10. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Kom? Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe Agri 48. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 427. Za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogih spremem 428, 429, ki sta identična. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo v redu? Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Vsi glasovali, konec glasovanja. Soproščam, je bilo sprijeto. Gremo na predloge sprememb 400, predloga sprememb 430 eh, in 431 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 432 za. Proti, vzdržani, bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprememba 433 za, proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 434 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 435 in 436, ki sta identična. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. V Ker je bil kompromisni predlog 23 zavrnjen, bomo glasovali o 437 do 441 v svežnju. Za, proti. Eh, kako je glasovala skupina SD? Nihče ni dvignil roke. Eh, bomo torej preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjena glasujemo zdaj o predlogih spremem 438 in 439 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o ITRE 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 440 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržan je zavrnjena. Glasujemo o predlogu spremembe 47 za, proti, vzdržan je zavrnjena. Glasujemo o predlogih spremembe 442, 443, ki sta identična za, proti, vzdržan je zavrnjena. Glasujemo o predlogu spremembe 444 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 445 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 446 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 447 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 448, 449, identična za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe, predlog spremembe 451 za, 451 proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 452, 453, 454, 444 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 456 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 458 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 459 za, 459 za, torej proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 460 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 461 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlogi spremem 464, 465, ki sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 469 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 468 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Avete votato tutti? Il vot... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprejme 470 za, proti, zdržani, sprejeto. 471 za, proti, stržani, zavrnjeno. 474 za, proti, stržani, zavrnjeno. Zdaj pa 472 in 473, ki sta identična za, proti, stržani, zavrnjeno. 475. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 476 in 477 ter 478 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, zdržani, sprejeto. 483 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 484, gospod Florenc je to predlagal za, proti, zdržani, sprejeto. 485 za, proti, stržani, zavrnjeno. 486 za, proti, stržani, zavrnjeno. 487 za, proti, stržani, zavrnjeno. 488 za, proti, stržani, zavrnjeno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 Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. 493 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 494 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 50. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Votiamo adesso. Le... Nadaljujemo. Pravoslovujeme 501 in 502 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 517 za, proti, zdržani, zavrnjeno.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 520 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 521 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 ITRE 2 za, proti, stržani, sprejeto. Predlog sprejeme 60 za, proti, stržani, zavrnjeno. Sedeminšestdeset za, proti, zdržani, sprejeto. 63, oziroma 64 za, proti, zdržani, sprejeto. 65 za, proti, zdržani, sprejeto. 66 in agri 4 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 68 in Agri 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverimo. Avete votato tutti il voto? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom več. Agri 3. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Nadaljujemo. Itre 5. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Naslednji je predlog sprejme 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 83 za, proti, zdržani, zavrnjeno.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 Eh. Ker je bil sprejet predlog spremembe 89C, 85C in B, ne obravnavati oziroma o njiju ne glasujemo. 92A. Zdaj, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno.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 Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. 108. Sto osem za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 in 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, zdržani, preverimo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Agri 12. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 122 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. ITRE 8 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Naslednji je predlog, kot je bil spremenjen. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še o celotnem mnenju, glasujmo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala. Hvala. Hvala poročevalcu. In še zadnje poročilo za danes. Ready, can... Če ste pripravljeni, lahko začnemo kar z zadnjim glasovanjem za danes. Gre za poročilo o strategiji EU za Jadransko-Jonsko regijo. Poročevalec je gospod Afronte. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Predlog sprejembe 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejembe 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 10. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. Za, proti, zdržani, sprejeto. 14. Za, proti, zdržani, sprejeto. 15. Za, proti, zdržani, sprejeto. 16. Za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. 17. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 2. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sprejme 20. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sprejme 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 29. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 30. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 31. Za, proti, vzdržani, sprejeto. proti. Preverimo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, zdržani, spredo. Pravo sprejeme 40 za, to je za 40, proti, zdržani, zavrnjeno. Pravo sprejeme 47 za, proti, zdržani, zavrnjeno. nisem prepričan. Torej 47 še enkrat za, proti, vzdržani, spredo. Pravzaprav je 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, spredo. Predlog spremembe 58 za proti, zdržani, preverimo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 59 za, proti, zdržani, sprejeto. 60 za, proti, zdržani, sprejeto. Zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa. uvodne izjave. Ena za proti vzdržani sprejeto. Dva za proti vzdržani sprejeto. Tri za proti vzdržani sprejeto. Štiri za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasujemo o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala torej gospodu Afronteju. Tako smo tudi zaključili z glasovanjem za danes. Samo. Due minuti di sospensione e... Zdaj bomo imeli dvominutni odmor, na to pa nadaljujemo z dopovdanskim zasedanjem. Tisti, ki pa jih eh, preostala točka ne zanima, so že zapustili dvorano. Dear colleagues, Dragi kolegi, Dear colleagues, we... Dragi kolegi, lahko se lotimo devete točke na današnjem dnevnem redu. Gre za razpravo o našem osnutku mnenja v zvezi s splošnim proračunom Evropske unije za proračunsko leto 2016. Besedo bomo dali najprej komisiji, da predstavi svoje stališče o osnutku mnenja in poda tudi svojo predstavitev. Besedo dobi kar komisija François Kazana oziroma uh, gospa Leclerc. No, kakorkoli lahko začnete. Okay, thank you, Mr. Chairman. I'm Mr. Leclerc representing... Hvala lepa, gospod predsednik. Sem gospod Leclerc, uh, ki, eh, z Generalnega direktorata za varnost hrane. Kar se tiče komisije, imamo dva programa. Eh, program za zdravje in varnost eh, hrane in krme. Za zdravje imamo 60 milijonov in za varnost hrane 60 milijonov. Oboje je v skladu z večletnim finančnim okvirom, torej kar se tiče Eh, obveznosti, nimamo specifičnega programa. Kar pa se tiče plačil, konec leta 2014 nismo eh, imeli programa za javno zdravje in ga tudi ne pričakujemo letos. Za program za hrano in krmo smo izvedli plačilo eni državi članici, ki, ni, ki ga ni bilo mogoče opraviti leta 2014, eh, plačeno je bilo deloma in zdaj dokončno leta 2015. Ne pričakujemo pa specifičnega programa do letoš, konca letošnjega leta in uh, vsa sredstva namenjena za leto 2016 bi morala zadostovati. Eh, generalni direktorat za zdravje in varnost hrane je pristojen tudi za decentralizirane agencije, petih imamo. Uh, eno, ki se financira samo iz pristojbin CPVU, dve, ki se deloma financirata eh, iz pristojbin EMA in EKA in dve, ki se v celoti financirata sredstvi EU EFSA in ECDC. Zneski in osebje za pri štirih izmed teh agencij v celoti ustrezajo obveznostim za juli iz julija 2014. Samo za dejavnosti na področju biocidov EKE imamo drugačen znesek in drugačno število osebja, saj, naj bi se, saj so se je raven prihodkov, ki je bila pričakovana, znižala oziroma je nižja, kot je bilo načrtovano, zato smo morali prenoviti znesek in prilagoditi subvencije ter malce zmanjšati osebje te agencije. Kar se tiče pilotnih projektov, in drugih ukrepov. Na tem področju smo posredovali poročilo parlamentu. Gre za delovni dokument del 4 2015 3. junija letošnjega leta, ki vsebuje vse informacije o pilotnih projektih. Drugih pripomp v zvezi z mnenjem pa nimamo. Hvala. Oui, merci. Donc, je, je suis François Casana. Je vais, euh... Imam je Franco Kazana in predstavljam generalno direkcijo za okolje in podnebne ukrepe. Imamo program Life, ki ga upravljate obe generalni direkciji, ena četrtina GD klima, ena četrtina pa GD za okolje. Osnotek proračuna za leto 2016 je opet v širši gospodarski kontekst in zelo smo zadovoljni zlasti za odobritvijo zvišanja plačil za 6,5 odstotkov, kar je predlagala komisija. Mislimo, da bomo na ta način lahko pokrili nove odobritve, ki izhajajo iz potreb glede v okviru novih eh, projektov za leto 2016. Del izvajanja programa je bil zaupan izvršilni agenciji, ki bo upravljala vse nove projekte, Generalna direkcija za okolje, pa bo še naprej izvajala stare projekte, ki jih je sprožila sama. Imamo tudi agencijo za Kebenhan, gre za Evropsko agencijo za okolje. Predlogi za to agencijo so v skladu s uh, Um, napovedmi komisije, prav tako pa imamo posebno proračunsko vrstico, ki se nanaša na mednarodne konvencije in, mednarodne, in multilateralne dogovore. Tam prosimo za zvišanje te proračunske vrstice, zato ker bomo morali odobriti nove prispevke za biotsko raznovrstnost iz naslova sporazuma iz Nagoje in protokola CITES prav tako zaradi pristopa Evropske unije k novi konvenciji o čezmejnih vodnih telesih. Ta proračunska vrstica je zelo občutljiva, zato ker bo vse odvisno od uh, menjalnega tečaja med uh, evrom in dolarjem. Ti naši prispevki so v dolarjih, v glavnem kako reper je to proračunsko vrstico znižal, svet torej, tako da nas malce skrbi, kaj se bo zgodilo s to proračunsko vrstico za leto 2016. Glede upravljanja plačil smo bolj optimistični kot eh, lansko leto in za leto 2015. Zneski se so dovolj visoke. Mislim, da bomo od leta 2016 zapremili dovolj odobritev za prezem plačil. Bo, s tem bomo lahko pokrili zahteve. Zaenkrat smo imeli kar nekaj zamud za plačila upravičencem in verjetno bodo upravičenci um, ta plačila potem predstavili na konec letošnjega leta oziroma na začetek naslednjega leta. Um, menimo, da bo situacija glede plačil boljša za leto 2017 kot v, v zadnjih dveh letih. Grazie. E, Hvala. E, Hvala lepa. Zdaj pa kot. Uh, uh, pripravljalec mnenja v imenu uh, odbora, bom tudi jaz podal nekaj uh, misli. Odbor meni, da visoka stopnja varstva okolja in eh, varstva zdravja v Evropski uniji je nujen pogoj za gospodarsko blaginjo in da mehanizmi, ki a, prispevajo k preprečevanju naravnih in antropogenih katastrof, je bistvenega pomena za vse državljane. Zato menimo, da smernice, ki so povezane z redkimi programi, ki lahko podpirajo te cilje, e, je treba ustrezno financirati in rez pri teh proračunskih vrsticah e, ne bi bil e, spremljiv. Um, potrebno je tudi upoštevati, da dodana vrednost evropskih politik je vedno uh, precejšnja in torej te proračunske vrstnice imajo zelo pozitivne posledice in učinke, bodi se na področju okolja kot na področju človeškega zdravja. Splošna uh, sredstva, bodi se kar zadeva plačila kot uh, tudi uh, prevzem odveznosti, so bolj ali manj v skladu uh, z uh, resursi, ki so predvideni iz uh, večletnega finančnega okvira za leto 2020. 2016. Ampak tako, kot se je zgodilo v preteklih letih, um, nas uh, zaskrbljuje predvsem vprašanje plačil, tako kot tudi prejšnje leta. Kajti tako, kot komisija dobro ve, že nekaj let ob koncu leta se znajdemo z pač uh, uh, vrsto uh, presežnih plačil, ki bi jih morali opraviti in ki presegajo pač uh, zmožnost in svet potem ni pripravljen pokriti uh, te, uh, te stroške, torej ta plačila in zato prenese plačila na naslednje leto. Dokler ta plačila in ta prenos, uh, če, torej če vse to zadeva samo plačila in povračila državam članicam za politike, pri katerih države članice lahko vnaprej že uh, dajo na razpolago sredstva, to je morda še spremljivo, ampak zamuda pri plačilih pomeni nažalost tudi upočasnitev programov, to smo ugotovili že prejšnje leta tudi za proračunske vrstice, ki so lahko relevantne za delovanje naše, našega odbora. Kar pa zadeva programiranje v sklopu LIFE-a, ko naš odbor um, pozdravlja povečanje za približno 27 milijonov za proračun leto 2020.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 celotnega um, predloga osnutka proračuna uh, za 2016 in samo ni cela 73 odstotkov, kar zadeva drugi razdelek. In torej ti odstotki kljub pozitivnim učinkom programa LIFE, uh, ti deleži so nespremenjeni že dolga leta. Ugotavljamo, da kar zadeva druge proračunske vrstice, obstajajo včasih uh, določene potrebe, da se. Um, Do, torej, eh, odobritve za prevzem obveznosti in za plačila, eh, tako kot so predvideni v večletnem finančnem eh, okviru, da se vse to prenese, ampak eh, ne smemo ne, eh, ne omenjati tudi agencij v predlogu, v osnutku proračuna, ki ga je opredelila komisija. Ugotavljamo, da so nekatere eh, pač agencije podvržene določenim rezom, predvsem, eh, ko gre za, za osebje. In eh, komisija je torej to sprejela in eh, to vključila v večletni finančni okvir. Te, ta krčenja eh, pa zadevajo celo vrsto agencij, tako kot veste, številne agencije in tukaj mislim konkretno na EMO in EKO, eh, imajo Eh, dodatna finančna sredstva, ki prihaja iz pristojbin, ki jih eh, plačujejo eh, razne stranke za zagotovljene storitve, predvsem EMA, ampak tudi EKA. Po dodelitvi določenih funkcij, ki so povezane z biocidi, se zdaj znajdejo pred hudimi težavami, kajti če jim zagotovimo dodatne naloge, po drugi strani pa jim oduzemamo določene zaposlene in torej s tem jim onemogočimo, da opravljajo svoje naloge. In torej tudi v povezavi s tem bi zaprosil komisijo, da posebno pozornost nameni tem vidikom, kajti si naj bi želeli, da Uh, bi prišlo do tega, da agencije ne morejo izvajati novih nalog, ker ne razpolagajo enostavno z potrebnim osebjem. In preden zaključim, naj se navežem tudi na pilotne projekte in pripravljalne ukrepe. Torej, uh, imeli bomo danes eh, srečanje z splošnim poročevalcem za proračun gospodom Fernandošem in z vsemi poročevalci za proračun 2016, da se soočimo eh, v zvezi s prednostnimi nalogami in eh, pilotnimi projekti, za kar smo prejeli predhodno oceno strani komisije včeraj oziroma predvčerajšnjem. Od 23 predlogov, ki smo jih posredovali strani našega odbora, en predlog ni bil ocenjen, ker že obstaja znotraj programa, ki se trenutno izvaja. Sicer pa smo prejeli 15 eh, C ocen, 3 eh, eh, ocene B in samo ena ocena A. To je torej prilogni projekt, ki se ga izvaja tak, kot je. In očitno je torej, da pozivamo kolege, da nekoliko prilagodijo pilotne projekte v skladu z pripombami, ki smo jih prejeli, zato da bo lahko večje število pilotnih projektov bilo izvedljivo izzivih in da bi jih lahko torej vključili v končni sporazum, ki ga bomo sprejeli, ko bo prišlo do tor potrjevanja proračuna. To je opozorilo za kolege, eh, da zato, da naj bodo pač proaktivni. S tem eh, zaključujem svoje pripombe in eh, takoj predajam besedo Matijesu. Najlepša hvala. Danes se bomo oglasili namesto kolegice Karin Kadenbach, ki se ni mogla udeležiti današnje seje. Ona je tudi stalna poročevalka naše skupine S&D za proračunske zadeve uh, v odboru Envi. Prosila me je, naj izredno povem, da poudarja mnenje gospoda Lavije, ki je naš poročevalec. Vsi, vsa področja so ustrezno pokrita toliko splošno gledano, kar pa se tiče področja našega odbora, programa LIFE in pilotnih projektov, to je zajeto, pa tudi raziskave in obzorje 2020. Vse to je gospod Lavija vključil. Kar pa se tiče decentraliziranih agencij, kolegici Kadenbach se zdi pomembno, da opozorimo na to, da imamo tu posebnost, kar je že povedal gospod Lavija, osebje, te agencije se financirajo prek pristojbin, o čemer smo spregovorili tudi že na eni izmed prejšnjih razprav. Morda bi, komisija, morda bi komisija lahko vzela na znanje tole, če podjetja plačujejo to stranke. In to bi bilo treba povdariti tudi pri storitvah, da je treba vključiti določen čas. Podjetja za. Uh, svoje zahteve plačujejo pristojbine, tako da ne morete kar tako mm, deliti rezo vse povprek. S, s tem se strinjamo, s tem se kolegica Kadenbach strinja, s tem, kar je povedal gospod Lavija. Bi pa povdarila dvoje. Financiranje programov, kjer gre za neravnovesje na področju zdravja, je treba spodbujati, pa tudi kmetijstvo, ki je prijazno okolju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 Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se vam želela zahvaliti za ta predlog. Mislim, da vključuje številne zadeve, na katere smo opozarjali mi, ko smo obravnavali proračun. Ampak kot kontaktna oseba za, na, oseba za našo skupino pa ne mora biti zadovoljna z proračunom za agencijo. Agencija se mora preseliti, potrebuje tudi nove prostore in v zadnjih nekaj letih smo tej agenciji zaupali veliko novih nalog, ki so povezane z ebolo ali pa z drugimi nalezljivimi bolezni, ki se širijo po Evropski uniji in grozijo javno zdravje. To, da klestimo proračun, ne bo imelo pozitivnih učinkov. Ta agencija ne troši človeških virov eh, nenamensko. Ravno dovolj strokovnjakov imajo in kadrov, zato da sploh lahko opravljajo naloge, ki jih opravljajo. In mislim, da so rezi tu zares nepravilna odločitev, zato bom predlagala tudi amandma, ki bo šel v to smer. To je namreč nekaj, kar zares ne morem sprejeti kot kontaktna oseba za to agencijo. Vsak evro, ki ga vložimo v to agencijo, je evro, ki ga vložimo v zdravje evropskih državljanov in v njihovo varnost. To je moje mnenje. Hvala. Hvala, gospod Javor. Um, Hvala. Tudi sam bi se želel pridružiti kolegom. Osnutek mnenja, ki ga imamo tole pred seboj, je izjemno dober povzetek mnenja odbora Envi za proračun za leto 2016. Želel pa bi dodati še dve zadevi glede teh um, točk, ki smo jih že omenili. Prva se nanaša na agencije. Poleg omembe agencij bi želel podariti, kakšno ulogo igra EFSA v skladu z novo uredbo o GSO-jih bo EFSA imela še dodatne zadožitve v prihodnih letih. Tako da je zares absolutno nespremljivo, da je vsi ne damo dovolj virov. Da pač primerno upravlja svoje zadožitve. Ni primerno, da nima dovolj virov, da izpelje vse postopke glede odobritev eh, GSO-jev. To je izjemno pomembno vprašanje pa še nekaj program live in pa programi za ohranjene narave. Poročilu o stanju narave, ki ga je sprejela okoljska agencija letos pomladi, jasno kaže, da če obstajajo neki pozitivni razvoji v evropski naravi, so ti izključno povezani z programom Natura 2000, programom Life in z drugimi programi za varstvo okolja Evropske unije. Če želimo izpolniti cilje, ki smo si zadali v sklopu strategije za biotsko raznovrstnost, moramo zbrati več verov za projekte, kot so LIFE in ostali okoljevarstveni projekti, ki so sicer omenjeni v proračunu za leto 2016, ampak je omenil predsednik, bo projekt LIFE hitro postal del evropskega proračuna in vsak cent, ki ga namenimo za te projekte, še kako prispeva k vzdržnosti in trajnosti Evropske unije. Hvala. Gospod Artnano. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se predsedniku našega odbora za osnutek mnenja. Želeli bi pa izpostaviti par pomembnih točk. Prvo kot prvo, finančni inštrumenti. Razumem da moramo spostaviti okoljsko politiko v Evropski uniji. Zavedam se, da, budemo, da bomo lahko eh, s temi inštrumenti financirali projekte. Ampak previdni moramo, previdni moramo biti. Naprimer, že EFSI ni dovolj. Zdaj, če bomo držav članic zahtevali, da svoje finančne sredstva dajo v vse bo definiran skupni program, bom temu nasprotovala če bo šlo za to, da bomo ministrstvom na nacionalni ravni omogočili, da napihnejo svoj proračun, bo temu rekla ne. Če bomo ta sredstva namenjali za to, da neke srednje velika mesta gradijo nove um, linije za metro, bom tudi temu nasprotovala. Menimo, menim, da ne smemo uporabljati teh proračunskih milijard davkoplačevalcev za to, da financiramo neko podnebno politiko, ki jo izvaja samo Evropska unija, nihče drug na svetu, tudi tiste države, ki največ onesnažujejo, ne. Zelo malo rezultatov bomo dosegli um, z ogromno sredstvi. Pa še nekaj glede agencij. proračunska sredstva za agencije se nižajo, ampak podobno se sredstva nižajo v administracijah države, držav članic. Um, ne smemo pa si dovoliti tega, da bi določenim agencijam um, oklestili sredstev več kot pa drugim agencijam. Menimo pa vsekakor, da, da agencijam ne bi smeli um, odobriti nekega sistema lastnih verov in finančne avtonomije. Najlepša hvala. Ne vem, če se želi komisija odzvati v zvezi s tem vprašanjem glede agencij. Nekateri člani so omenili, da imamo v predlogih določene reze, s katerimi se mi ne moramo strinjati. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Kar zadeva agencije, se posem zavedamo da je to zelo težka naloga, ne samo za agencije, ampak tudi za službe komisije, konec koncev. Vsekakor pa mi menimo, da so zaenkrat ti rezi v administraciji kompenzirajo s eh, racionalizacijo postopka na agenciji. Pač zaposleni na agencijah se zdaj ukvarjajo z pravimi prioritetami in Zneski, ki so bili odobreni za kadrovske vere v agencijah, to je bilo predmet obravnave z agencijami in prepričani smo, da imamo na voljo vse potrebne vere za to, da agencije opravljajo svoje naloge. Eno restrikcijo imamo samo v zvezi s biocidnimi aktivnostmi EKE, kjer je prišlo do spremembe pri ravni pristojbin, ki bo EKA dobila to zna vplivati na sredstva, ki bomo potrebovali na naslednje leto. Ampak dobro, to moramo še enkrat preučiti in ugotoviti, kakšne bodo dejanske posledice tega. Hvala. Najlepša hvala. Ne vem, če se želi še kdo oglasiti, ki ga ne vidim. Ne? Dobro, potem pa naj vas spomnim še na časovnico. 17. julija do takrat lahko oddate amadmaje. 3. septembra bomo o tem glasovali na odboru Envi. 3. september pa bo tudi rok za odajo manjvaja v odboru za proračun. V odboru za proračun bomo o tem glasovali 22. in 23. septembra, na plenarnem zasedanju pa oktober, 2. oktober. Dobro. S tem pa mislim, da lahko sklenemo ta sestanek. Se vidimo danes popovdne. Hvala.